gospod Kiprijanu, ko je bil komisar, je rekel, da bo ne samo začel izvajati trenutno zakonodajo na ustrezen način, temveč da bo ponovno opravil oceno te zakonodaje ob koncu mandata. Mi se že približujemo koncu mandata tako parlamenta kot tudi komisije. Zato pozivam gospo Vasilju, ki je dobro nadomestilo za gospoda Kiprijanuja, da izpolni njegovo obvezo. Namreč, po mojem mnenju, je prevoz živali nekaj, kjer bi morali stvari imati zelo resno. Mi smo že večkrat izpostavili te točke, vendar, če smo res civilizirana družba, In civilizirano družbo se ponavadi sodi ne samo po tem, kako ravna z prebivalci, temveč tudi z živali zato tega ne morem dovolj povdariti. Kar pa zadeva samo ustno vprašanje. Na voljo imamo uredbo o prevozu živali, ki velja že od januarja 2007. Torej, komisija bi morala že prijeti prva letna poročila držav članic o izvajanju te uredbe. Ali lahko komisija poroča, katere države članice so predložile poročila? ali je komisija že izvedla predhodno analizo poročil, v skladu s katero bi lahko predstavila nekaj pomankljivosti in težav, pa tudi večjih dosežkov pri izvajanju uredbe. Ali bo komisija kasneje pripravila tudi poročilu o poteku izvajanja uredbe v državah članicah. Takšna analiza bo nujna glede na načrtovano revizijo uredbe o prevozu živali. Zato komisija, prosim, da mi odgovorite na ta vprašanja. Hvala. Gracije. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije. Gospod Špidla, izvolite. Važeni pane eh, predsedo, važeni pane poslanče. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane članice in člani parlamenta, gospe in gospodje. Popolnoma se strinjam z mnenjem gospoda Periša, ki je rekel, da je pomembno, kako ravnamo z živalmi, da je to vprašanje etike kot tudi način, po katerem se sodi civilizacija. Prevoz živali za komercialne namene lahko povzroči veliko trpljenja živalim, to še zlasti velja pri tako imenovanih nizkovrednih živalih, to so tiste živali, ki so namenjene za zakol. Zelo pomembno je, da izvajamo določbe na področju prevoza živali, še zlasti, kadar gre za daljše prevoze. Komisija mora popraviti vse pomankljivosti na tem področju, namreč ugotovili smo, da pri prevozu živali pogosto pride do mučenja živali, kajti le tako bomo lahko izboljšali zdravje živali, kot tudi njihove življenjske pogoje. Skupni raziskovalni center je opravil študijo, v kateri je zapisal, da potrebujemo boljši nadzor tudi s pomočjo satelitskega sistema, ki nam bo omogočil, da opredelimo kraj nahajanja, teh živali, treba je izvajati tudi zakonodajo. Z sodobno tehnologijo pa bi lahko zmanjšali tudi birokratsko breme. Komisija prav tako ocenjuje možnosti, da bi do konca tega mandata predlagala nove standarde in norme, ki bi temeljili na znanstvenih dokazih, vsaj kar zadeva dolžino transporta, kot tudi števila živali in števila živali na posamezno vozilo. Komisija seveda ocenjuje izvajanje zakonodajne podlage poročil držav članic in sicer skladno z uredbo o prevozu živali. Informacije, ki so navedene v tem poročilu, mi primerjamo z rezultati inšpekcij, ki jih opravijo veterinarski strokovnjaki v državah članicah. Primerjamo pa jih tudi z rezultati drugih inšpekcij. Te rezultate objavimo na spletni strani komisije. Poleg tega pa te rezultate primerjamo tudi s podatki različnih nevladnih organizacij in drugih organizacij, ki delujejo na tem področju. Več držav članice že podalo svoja poročila za leto 2007. Do konca leta 2008 so Cipr, Litva, Malta. Bolgarija in Luksemburg zanemarile to dožnost in poročila še niso predložile. Seveda pa bo komisija skrbno spremljala to situacijo. Uredba IS, 2000, IS 2005, torej uredba o prevozu živali, bi v državah članicah morala že veljati. Izvajanje Zakonodaja pa je seveda bistvenega pomena za vsako zakonodajo. Komisija tudi upošteva analize posameznih držav članic z namenom, da se nadalje spremeni zakonodaja na tem področju. Hvala lepa, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Stevenson v imenu skupine EPP-ED za tri minute. Thank you very much, President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar Špidla. Če si najprej pogledamo ozadje tega vprašanja. Decembra 2004 smo se dogovorili o maksimalnem prevozu živali, ki naj bi trajal 8 ur, največ v vseh državah članicah. Obstajajo pa posebne izjeme za daljša potovanja, kjer je možno dokazati, da so izboljšali tudi kakovost vozil, v katerih živali prevaža, kar pomeni, da morajo biti ta vozila ustrezno opremljena, tako s prezračevanjem, kot tudi morajo imeti zagotovljen dostop do vode za živali. Če si pogledamo otoka Ori in Shetland v moji državi, lahko gotovimo, da so tu prevozi nujno daljši. Vendar smo za to vrstne prevoze ustrezno prilagodili tudi vozila. Za nekatere živali, naprimer za teleta mlajše od 10 dni in za ovce mlajše od enega tedna, smo uvedli popolno prepoved prevoza. Na škotskem in tudi v drugih deželah in pokrajinah so strogo upoštevali ta pravila. Namreč mi si želimo zagotavljati najvišjo možno kakovost na tem področju. Kot je rekel že Neil Parrish, pa smo prišli do ugotovitve, da v drugih delih Evropske unije, še zlasti v sredozemskih državah članicah in v nekaterih vzhodnoevropskih državah, teh standardov ne izpolnjujejo, še zlasti, ko gre za prevoz konjev za zakol. Nevladne organizacije še vedno zbirajo podatke v zvezi s prevozom živali, ki jih prevažajo po zelo dolgih poteh v neustreznih pogojih, kjer je v posameznem vozilu preveliko število živali, kjer ni zračenja in tako naprej. Nekatere živali na poti ali umrejo ali pa so zelo nemirne v vozilu. To prakso je treba preprečiti in zagotoviti strogo izvajanje pravil v vseh državah članicah. Zato podpiram usno vprašanje Nila Periša, s katerim skušamo ugotoviti raven izvajanja vseh teh določb in predpisov. Upam, da nam bo komisija lahko predložila ustrezne podatke in nas tudi pomirila, da se nam reč jasno izvaja 8-orni maksimalni čas prevoza živali v Evropski uniji. Namreč še tako bi lahko preprečili kršitev te uredbe Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine socialistov, gospa Miguel Sramos. Grazie, gospod predsedujoči v določenih državah zaradi gospodarskega položaja ali zaradi površine, kot je povedal gospod Struan Stevenson, ali zaradi komercialnih tokov, je prevoz živali posebnega pomena. Gospod komisar, rada bi se navezala na dve konkretni vprašanji. Naprimer, zdi se mi očitno, da obstajajo velike težave pri tem in tudi pri izvajanju nadzora strani komisije. Trenutna uredba zagotavlja, da države članice vsako leto predstavijo poročilo z izvedenimi inšpekcijami v prejšnjem letu, pa uredba ne predvideva minimalnega števila teh pregledov in poročil. In to kaže tudi statistika drž eh, države dajo določene podatke in ti podatki morajo biti primerljivi. Mislim, da zaradi koristi vseh nas bi morali to uredbo popraviti. Vendar pa me skrbi še eno vprašanje. Vi sami ste v svojem govoru povedali, da obstajajo eh, živali z nizko vrednostjo, ki so namenjene za zakol. S tem se ne strinjam. Sama mislim, da imajo te živali visoko ekonomsko vrednost. In mislim, da se industrija tudi strinja z mano. Strinjajo se tudi s tem, da ima meso veliko ekonomsko vrednost in da je za prevoz za to potreben, potrebna dobra ureditev in dobri pogoji, ne glede na to, kakšna je razdalja do klavnice. In to je glavna skrb. Te živali morajo biti. Uh, transportirane v primernih pogojih. Upam, da boste v predlogu za revizijo uredbe to upoštevali. Komisija že dela na tem in vemo, da bo reforma vključila tudi spremembe glede maksimalne dolžine in maksimalnih temperatur pri prevozu živali. Še enkrat vas prosim, komisar in komisijo tudi prosim, da preden pregledate tako pomembne vidike, da najprej zagotovite znanstveno bazo za te spremembe. In dokler nimamo te trdne znanstvene baze, danes nam reč ta baza še ne obstaja, moramo upoštevati tudi poročila, vendar pa se moramo zavedati, da to ni dovolj. delati moramo na teh poročilih, vendar pa ta poročila niso v celoti povezana z prevozom živali in ne zadostujejo. Mislim, da tako pomembne zadeve moramo reševati skupaj in pa z veliko podatki. Hvala. Grupo. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine Aldel, gospa Jensen za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Razočarana sem, da po štirih letih še vedno nimamo na voljo pobude strani komisije, pobude, s katero bi zagotovili bolj strogo zakonodajo. Seveda obstajajo dobri nameni, obstaja tudi dobro sodelovanje med gospodom Kiprijanujem in gospod Vasilju ter Evropskim parlamentom, rezultata pa nismo dosegli. Prav tako je treba zakonodajo izvajati. Potrebujemo tudi jamstvo, da se bo prevoz živali skrajšal na največ 8 ur. Ne smemo govoriti o trajanju prevoza. Namreč poročila kažejo, da je lahko že prevoz, ki traja eno uro, smrten za šibko žival. Zdrava žival pa lahko v dobrih pogojih potuje tudi več kot 8 ur. Problematični so dolgi prevozi. Na voljo imamo tudi pilotni projekt, ki se ukvarja s tem, kakšni so rezultati, če se vsakih 24 ur naredi manjša pauza. Raziskovalci in organizacije na tem področju morajo med seboj bolje sodelovati, zato da bi se izmenjali dobre prakse in te prakse tudi izvajali. Vendar potrebujemo veliko več raziskav za to, da bi potem v zakonodaji te izkušnje tudi ustrezno upoštevali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine UN, e gospod Večehovski, za eno minuto. Dziękuję, panie przewodniczący. Pan Pariż słusznie przywołał myśl. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Pariz je imel prav, ko je omenil, da je način, kako ravnamo živalmi, odraz tega, ali smo civilizirana družba ali ne. Obstaja veliko primerov trpljenja živali. Živali trpijo povsem po nepotrebno med prevozom. Seveda mi počnemo vse, kar je v naši moči, vendar to ni dovolj. Zato bi, po mojem, bilo dobro, če bi omenjili čas prevoza živali na 8 ur. Celoten čas, ki ga preživijo, znotraj klavnice in med prevozom pa naj ne bo daljši od 12 ur. To skušamo vključiti tudi v usnutek uredbe, ki jo trenutno pripravljamo na temo živali, ki so namenjene za zakol. Vemo pa, da če se živali prevaža dlje časa, se stroški povišajo, prav tako mora potem potrošnik več plačati za meso in morda je to dober argument, zakaj bi skrajšali čas prevoza živali. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine Zelenje, gospod Šliter za tri minute. Tak, Hvala lepa, gospod predsedujoči. kako razvita je neka civilizacija, se lahko izmeri na podlagi tega, kako ta civilizacija ravna z najšipkejšimi. Mi smo pravzaprav barbari, če nas sodite potem, kako ravnamo z živalmi. Mi, Švedi, smo člani Evropske unije. V času pristopa k Evropski uniji smo se borili za to, da bi izboljšali dobro počutje živali. Imeli smo na voljo tudi uredbo iz leta 2005 rekli smo, no, sedaj pa bomo lahko zagotovili ustrezno spremljanje, ustrezen nadzor. Na voljo imamo tudi GPS sistem, ki nam omogoča, da spremljamo prevoznike. Vendar pet držav članic do sedaj še ni sploh predložilo poročila, zato bi morala komisija te države kaznovati. Kako vse skupaj poteka v državah članicah? ali vse dobro poteka ali ne. Nažalost je odgovor ne. Torej, gospod Kiprijano nam je nekaj obljubil. Torej, še preden tega mandata, preden pred koncem tega mandata bomo, če bo to potrebno, sprejeli tudi nove ukrepe. Številne države članice so zelo majhne, zato ni treba, da bi transport tam trajal več kot 24 ur. Prav tako imamo na voljo mobilne klavnice, kar nam omogoča, da skrajšamo čas prevoza. Ali si vi želite, da bi 24 ur imeli v vašem vozilu kravo ali kokoš, ali bi si vi želeli biti predmet to vrstnega prevoza. Mislim, da bi morali vsi prometni ministri morali potovati skupaj z živalmi iz Švedske do centra Evrope, kajti tako bi ugotovili, kako ta transport poteka. Prevoz je dolg, poviša se tudi strošek prevoza, ker živali trpijo. Dejstvo pa je, da se tudi kakovost mesa zaradi daljšega prevoza slabša. Namreč, če je žival podvržena stresu, potem je meso te živali slabo. Tako je, naprimer, kmetovalec vzredil dobro žival, ki pa zaradi neustreznega prevoza potem daje slabo meso. Mi potrebujemo ustrezen odgovor od komisije, ki bo zagotovila tudi dobro počutje živali. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine GUE, gospod Hon, dve minuti. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Živali so živa bitja, čutijo in zato občutijo tudi bolečino in trpljenje, ravno tako kot mi ljudje. In to je treba upoštevati, ko sprejemamo zakonodajo. Do sedaj pa se to žal še ni dogajalo. Vedno več ljudi se transportira v okviru Evropske unije in to je neposredna posledica notranjega trga. Prišlo je do večje specializacije. Živali redijo na enem mestu, na drugem mestu jih transportirajo, na tretjem mestu pa se opravlja zakol. Nikakor seveda ne želimo prepovedati prevozov z izgovorom, da želimo preprečiti trpljenje. Na švedskem so prišli do rezultatov, kar zadeva čezmejni prevoz. In sicer za EU15 so ugotovili 22 tisoč živali, ki se transportirajo tukaj gre za konje, krave in tako dalje. In potem še 500 milijard žiperutninarjev. In to so številke, ki veljajo samo za 15 starih članic. Verjetno, če bi upoštevali vseh 27 držav, bi bile številke še veliko više. Kdaj bomo dobili novo zakonodajo? Komisija je obljubila, da se bo to zgodilo še v tem mandatu. Zanima me, ali komisija to lahko potrdi ali lahko potrdi, da bo uvedla tudi 8-urno zgornjo mejo za prevoz živali, tako kot to zahteva parlament. Pa še eno vprašanje, gospod Špidla. Rekli ste, da pet držav še ni predložilo svojih poročil. To je pravi šok. Zanima pa me, kaj pa naredite potem s poročili, ko jih le dobite. Ali pripravite analizo? Mi bi si želeli neko poročilo, neko analizo kjer bi združili vse tisto, kar je razvidno iz teh poročil, tako da bi videli, kaj se da izboljšati pri prevozu živali. Zato še enkrat sprašujem, ali bomo dobili analizo in ali boste uvedli zgornjo mejo za prevoz. Hvala lepa za skupino Ind Dem, gospod Blum. Dve minuti. Well, uh, Gospod predsedujoči, Fascinanto je kot vedno in nikakršne ironije ne vidim v tej dvorani. Naš problem zlasti v Združenem kraljestvu je to, da imamo obupno slaba in neumna pravila za klaznice. Več kot tisoč klavnic je bilo zaprtih v Združenem kraljestvu, zaradi česar so sedaj potovanja živali veliko daljša. Moj svak je mesar, in pri njem je bil na obisku veterinar, ki je nadzoroval lokalnega veterinarja, tisti je nadzoroval veterinarja v klavnici in tako dalje. Zdi se, da ni konca neumnostim te predpisov. Vidimo tudi, da so težave pri trajanju prevozov vidimo, da se čez celo Anglijo živali prevažajo v Manchester ravno zaradi tega, ker so bile klavnice zaprte. In o tem govorim. Naj omenim tudi prevoze konjev. Moj kolega Nigel Farage mi je povedal, da imamo v Evropski uniji države, ki menijo, da so konji hrana. Kot anglež se mi zdi grozno, da ljudje jedo konje. Angleži ne bi pojedli konja nič prej, kot bi svojega psa ali otroka, ampak zdi se, da je to očitno nepremostljiva razlika med nami in drugimi članicami Evropske unije. V imenu samostojnih poslancev, gospod Alistair, minuto in pol. Um, gospod predsedujoči, mislim, da se ne morem miriti s predhodnim govornikom, ampak eh, no, naj povem da nimam nikakršnih težav, ko gre za ustrezne prepise, ki urejajo zdravje živali. Moram pa reči, da me začenja skrbeti to, da se sedaj spuščamo v nekaj, kjer bomo zadeve tako zaostrili za kmetijstvo in industrijo, da bo praktično nemogoče v praksi izvajati te predpise. Vidim, da se že pojavljajo znaki, tega trenda in sicer na podlagi posvetovanja komisije, ki se tiče natrpanosti med transportom in trajanja samega prevoza. Imamo uredbo iz leta 2005, ampak dve leti po tistem, ko je bila ta uredba sprejeta oziroma je stopila v veljavo, skuša komisija sedaj ponovno odpraviti nekatere omejitve. In moram reči, da za Severno Irsko bi bilo to porazno, kajti izvažati živali in to mi počnemo, pomeni, da moramo živali prevažati po morju. In če uvedemo zgornjo mejo 8 ur, bi to za nas bilo povsem nespremljivo. Naj spomnim, to dvorano, da taki pogoji niso primerljivi z ogromnimi razdaljami, po katerih se prevaža živali v Severni Ameriki, odkudar mi srečno in veselo uvažamo živali. Torej, zdi se, da bi na ta način kaznovali naše kmete, ne bi pa nas zanimalo, kaj se dogaja z živalmi, ki jih uvozimo. Zato moram povedati, da moramo priti do točke, ko se bomo znebili te naše obsesije, ko skušamo hvaliti tuje in kaznovati naše. Hvala. Preden nadaljujemo z razpravo, bi, če dovolite, rad povedal še nekaj in pomiril gospoda Bluma, kar zadeva potrošnjo oziroma uživanje konjskega mesa v evropskih državah. Dejstvo je, da se v mnogih državah uživa konjsko meso, ampak mislim, da tudi tam nihče ne bi pojedel lastnega konja, pač pa bi vedno užival meso kakega tujega konja. Naslednja je gospa Jegle, tri minute. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Drage kolegice in kolegi, ponovno razpravljamo o tematiki, pri kateri zelo hitro opazimo, da imamo na eni strani zelo močna čustva, po drugi strani pa zelo konkretno realnost. Rada bi našemu predsedniku odbora za kmetijstvo Nilu Perišu izrazila zahvalo. To vprašanje je zelo pomembno. Pomembno je konkretno vprašati, kaj se je zgodilo, gospod komisar, in kako ste dokazali zadeve, ki se dogajajo, ali imate dokaze, ali imate kakšne številke. Navedli ste nekaj številk. Sama pa sem trdno prepričana, da v državah, članicah obstajajo še druge razlike. Gre za to, da je morda nekatera država o nečem poročala, o drugem pa ne. Kako se zadeve izvajajo, kako se nadzorujejo prevozi živali v posameznih državah. Drug velik problem, o katerem se moramo nujno pogovarjati, je problem, ki se nanaša na to, da se zdi, da smo kmetijstvo opredelili kot zgolj gospodarsko kategorijo in tukaj enačimo zadeve, ki bi jih v resnici morali gledati bolj diferencirano. Recimo, nekdo, ki se izobražuje za kmetovalca, katere izpite mora opraviti oziroma skozi kakšno izobraževanje mora iti in kakšna dokazila predložiti. Naj povem, da se v kmetijstvu ukvarjajo živalmi kmetje, ki so izobraženi, po drugi strani pa pri prevozu sodelujejo ljudje, ki po možnosti nimajo nikakršnega opravka v siceršnem življenju z živalmi in ki morda nimajo niti pojma o živalih. Ti dve osebi mi pravzaprav enačimo. Druga stvar, ki vodi k problemom, je ta, da če recimo nek kmetovalec transportira svoje tele, potem sme to narediti na razdalji 50 km. In tu naj povem, razmisliti moramo, kako bomo omogočili majhnim kmetijam, da preživijo, zato da ne bodo potrebni daljši prevozi. Torej, lastne živali sme prevažati na razdalji 50 km. Če pa vzame zraven še telička soseda, potem to ni več možno. Zato se moramo vprašati, ali je teh 50 km prava meja ali bi morali kaj spremeniti. Poleg tega sme kmetovalec transportirati konja v rekreativne namene. To je v redu. Če pa to počne Za tržišče poseže ta uredba in potem mora izpolnjevati pogoje. To so vprašanja, spoštovane gospe in gospodje, dragi komisar, to so vprašanja, na katera bi morali poiskati odgovore in se o njih pogovoriti. Kapulas. Gospod Kapulas Santos, dve minuti. E Hvala lepa. Vprašanje pogojev, v katerih se prevažajo živali, je vprašanje, ki, tako kot je povedal Nil Pereš in drugi kolegi, to je vprašanje, ki ga je treba obravnavati tudi kot civilizacijsko vprašanje, vprašanje vrednot. Omejevanje trpljenja teh živali je del naših civiliziranih vrednot. Zdi, zdi se, da skušamo zagotoviti čim boljše pogoje za zdravje živali na njihovi verjetno zadnji poti. Vendar pa, seveda, kakšna je cena za to, da bomo izvajali ustrezne predpise? To seveda lahko predstavlja tudi skrivljanje konkurence v nekaterih regijah in nekaterih državah članicah. Nekatere države članice so pač zelo oddaljene od kraja proizvodnje in Portugalska je primer tega. Te države imajo konkurenčne težave, ko gre za zakol in predelavo živali ter obrate za to. Po drugi strani imamo države članice, ki imajo vse večje prednosti za to, ker je za nje lažje prodajati predelane živali in to seveda pomeni dodatno vrednost in več delovnih mest, če so blizu kraju proizvodnje um, vzreje živali. Komisija bi zato morala čim prej pripraviti čim bolj podrobno analizo, ne samo načinov, kako se izvajajo določbe v uredbi o prevozu, pač pa bi morala opraviti tudi analizo gospodarskih in finančnih učinkov na tiste regije in tiste države, ki imajo primankljaj, ko gre za rejo določenih živali. Skratka, komisija mora dati čim natančnejši odgovor. Sedaj pa gospa Drčar Murko, minuto in pol. Hvala, gospod predsednik. Prek Slovenije gredo obsežni mednarodni transporti živih živali, z večine z vzhoda Evrope proti Italiji. Po izkušnjah naših veterinarskih oblasti je veljavna evropska zakonodaja sicer obsežna a nekako okorna in zapletena za izvajanje. največji problem so pri nas inšpekcije kajti po odpravi notranjih evropskih meja je težko preverjati ali so se vozniki tovornjakov v resnici ustavili na določenih počivališčih ali ne omeniti moram da zaradi majhnosti ozemlja slovenija ni obvezna imeti lastnih počivališč torej imamo dogovore z madžarsko in z italijo. nujno bi potrebovali enotno rešitev ki bi jo tudi enotno uveljavili. upoštevajoč porazno sliko transporta živali na dolgih prevozih po evropskih cestah bi bilo revizijo uredbe iz leta dva tisoč pet treba vzeti kot priložnost za zvišanje standardov dobrobiti živali. transport je tesno povezan z ravnanjem z živalmi pred zakolom in strinjam se s kolegi ki menijo da ni razlogov za dovoljevanje prevozov daljših od osem ur. zavzemam se torej za določitev striktne zgornje meje trajanja prevoza podpiram pa tudi predlog za uvedbo mobilnih klavnic gospod zapalovski eno minuto rozporządzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas gospod predsedujoči uredba ki se nanaša na prevoz živali je zelo pomembna in zelo pomembno je da zbiramo tudi ustrezne informacije podariti bi morali da pretežni delež mesa ki ga uživamo ni podvržen enakim predpisom Ta uredba je ena najboljših, kar zadeva pogoje za dobrobit živali in tudi pogoje za zakol. Vendar pa vemo, da mnoge države članice te uredbe ne spoštujejo. V mnogih državah članicah imamo težave z pravicami delavcev, kaj šele živali. Prav tako tudi vemo, da se ti problemi ne, poga, ne dogajajo toliko v majhnih in srednje velikih podjetjih, pač pa pretežno v velikih družbah. Policija in drugi organi pregona seveda morajo praviti ravno tako svoje delo. Zdi pa se, da se pravice živali še naprej kršijo. Gospa Sinot, eno minuto. Gospod komisar, zelo pomembno je, da se živali prevažajo na tak način, da se izognemo trpljenju. In zdi se mi, da je treba to povedati, ker se živali že po definiciji bojijo prevoza. Ko govorimo o varnosti in preprečevanju trpljenja, upoštevamo ponavadi razdaljo in čas. To je naravno, vendar pa to predstavlja preveliko poenostavitev. Irska je, naj vas spomnim, otok in tudi velika izvoznica živali in mesa. Pri prečkanju morja, ki nas ločuje od naših trgov, vemo, da meja, zgornja meja, ne more biti absolutna. Namreč traja več kot 8 ur, da mi živali naložimo in da te živali dejansko prečkajo morje, ki nas loči od celine. In seveda na morju ni počivališč. Zato se mi zdi, da bi morali upoštevati še druge eh, dejavnike, poleg razdalje in časa. Madams. Hvala lepa. Gospa Skenardi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uredba o prevozu živali velja že od januarja 2007, vendar zdi se, da države članice ne upoštevajo vseh predpisov in ne podajo letnih poročil tako da je ta globalna analiza nepopolna. Številne informacije namreč niso na voljo, zlasti tiste povezane z inšpekcijami. Številna društva za varstvo živali se ukvarjajo s tem vprašanjem. Tudi sama sem članica takega društva in drugih organizacij in to me skrbi. Namreč le od januarja 2007 imamo na voljo predpise na tem področju. Imamo tudi direktivo, ki državam članicam omogoča, da so bolj počasne pri izvajanju. Samo izvajanje kontrol ni tako zelo zapleteno, da ga ne bi mogli opravljati. Vemo, kakšne so klavnice, vemo, kje se nahajajo prevozne poti, torej kaj je problem. Vemo tudi, da je javnost vedno bolj občutljiva za ta vprašanja, še zlasti, kar zadeva prevoz živali, pogoje klanja živali in dobrobit živali. Ker pa imam besedo, bi rada v zvezi s prevozom dodala tudi to, da bi bilo nujno potrebno upoštevati neodvisno od trajanja transporta tudi lokalne klimatske pogoje. Namreč, če se opravlja transport spomladi na nizozemskem, tega transporta ne moremo primerjati s prevozom v Grčiji nekje poleti. Prav tako je treba predvideti možnost prevoza po noči. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospa McGuinness, za tri minute. You, Hvala, gospod predsedujoči. Glede na zakonodajo si ogledujemo zdaj precej novo uredbo o prevozu živali. Ta je začela veljati šele januarja 2007 in upali smo, da se bo bomo vsi eh, uskladili s to zakonodajo in jo upoštevali. Vendar pa se to ni zgodilo, pravzaprav bi bilo čudežno, če bi se in veliko zahtev je postavljenih državam članicam in pa operaterjem. Vendar pa pozdravljam to vprašanje Nila Periša in odbora za kmetijstvo, kajti želimo vedeti, ali ta uredba deluje. Najprej moramo pa vedeti, ali se izvaja, kajti ni nam vseeno, kako se prevaža živali po Evropski uniji. Na Irskem imamo veliko eh, živali, veliko se ukvarjamo živino rejo in tudi veliko je bilo narejenega od prvega dne te uredbe naprej, mm, predvsem na področju eh, tistih uradov, ki se ukvarjajo z nadzorom nad živino rejo. Skušali smo izboljšati prevoz in zadostiti vsem kriterijem, ki jih zahteva ta uredba. Pravzaprav ta mesec poteka veliko tečajev za voznike, ki prevažajo rejne živali, kot so um, krave, koze in prašiči. Mislim, da je to omenjala tudi gospa Jegle. Treba pa je uskladiti to uredbo tudi z gospodarskimi dejavnostmi. In po drugi strani me skrbi, da eh, ljudje ne znajo skrbeti za svoje domače živali. Pogosto so to isti ljudje, ki ustrajajo pri ostrih pravilih za kmetijske živali in to si tudi moramo ogledati. Mislim, da se prevoz večinoma uh, sklada z zahtevami. Treba je to zagotoviti, da bodo živali eh, transportirane v primernih pogojih in da bodo tudi zadovoljile potrebe tistih, katerim so namenjene. Mislim, da se moramo osredotočiti na to, kdo se s tem ukvarja, kdo so ljudje, ki ne spoštujejo pravil in to moramo raziskati. Mislim, da je težava pri izvajanju te uredbe bila v tem, da mnoge države članice, tudi Irska, eh, vedo, da je treba živali prevažati tudi na daljše razdalje in zato se nočem strinjati s tistimi, ki bi radi skrajšali maksimalni čas. Srinjam pa se, da je dobrobit živali zelo pomembna. Konje se prevaža v dobrih pogojih, pravzaprav se živali z visoko ekonomsko vrednostjo prevaža v boljših pogojih. Mislim, da ne potrebujemo več pravil, imamo jih že dovolj in ta pravila pravzaprav dušijo sektor. Treba pa je izvajati pravila, izvajati jih mora vsak in tisti, ki jih ne, bi morali biti kaznovani. Hvala. Gospod Ivans, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Želim čestitati gospodu Perišu, ker je sprožil to vprašanje. Imava sicer politične razlike in mislim, da kljub vsem tem razlikam je bil tu zelo razumen. Potrebujemo to uredbo, moramo zagotoviti, da bo uspešna in da se bo splošno upoštevala povsod. Zato se ne strinjam z nekaterimi kolegi, ki so danes govorili in temu nasprotovali. Gospod Stevenson, rekli ste, da uh, so dolge poti nujne. S tem se ne strinjam. Gospa Jensen, vi ste rekli, da so nujne tudi poti 24 ur. Tudi s tem se ne strinjam. Mislim, da kot družba, civilizirana družba, moramo obravnavati celoten Eh, celotno področje prevoza na dolge razdalje in potem to skrajšati. Kako bi lahko omejili trpljenje živali na teh poteh, dehidracijo in druge težave? In kako ravnati na pomorskih poteh? Kako bi lahko izboljšali kakovost proizvodov? Po mojem mnenju, to nima nekega gospodarskega smisla ali humanitarnega smisla mislim, da bi morali celo prepovedati te dolge poti in prevoz živali, morali bi spodbujati ruralno in lokalno gospodarstvo in omogočiti proizvodno, kar se da blizu krajev. Potrebujemo realistično izvajanje te uredbe in komisijo pozivam, da uporabi vse agente, vse, vsa možna sredstva po Evropski uniji, da se to zgodi prosim, uh, začnite preverjati tovornjake, ali resnično izvajajo vse zahteve. Hvala. Hvala lepa, Hvala lepa gospa Hol. Eno minuto. Uh, Gospod komisar, ali je komisija razmislila o vseh eh, povezavah te uredbe, o vseh učinkih? Prevoz s premalo prostora Eh, proizvaja stres za živali in to vodi v bolezni. To še posebej velja za konje. Konji takrat veliko več izločajo kot pa običajno in to zelo poveča tudi možnost za druge bolezni. Mnoge živali, ki se prevažajo, gredo v klavnice. 350 milijonov v Evropski uniji vsako leto. Zato je tveganje za bolezni kot sta salmonela in pa druge bolezni zelo povečano. Zato je treba upoštevati tudi stres, ki je povezan z dolgotrajnimi in dolgimi prevozi, še posebej pri konjih. Zato moramo od komisije zahtevati, da se zauzema za eh, omejitev, časovno omejitev potovanj kajti to je tudi v korist našega zdravja. To. Hvala lepa, gospod Podkanski, za eno minuto. Panje Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Problem prevoza živali je zelo pomemben. Dobro je, da imamo danes spet razpravo o tem. Ni mi všeč dejstvo, da nismo učinkoviti pri izvajanju uredbe veseli me tudi, da se ukvarjamo s prevozom že kon v tej razpravi. Tudi sam sem rejec konjev in zato se mi to zdi pomembno, vendar pa vem tudi, da se standardi ne spoštujejo in da je to vprašanje zelo pomembno. Konji vedno lahko razumejo človeka, vendar pa nažalost ljudje večkrat ne razumemo konj ko oni tudi čutijo zaupanje, čutijo strah, imajo druge občutke. Imel sem primer zelo bolne živali, ki je nisem mogel prepeljati v primerno ambulanto oziroma ni bilo možno brez lastnika. Lastnik je moral iti zraven, kajti kon, kon ni zaupal samo veterinarju, potreboval je ob sebi tudi svojega lastnika to kaže, kako pomembno je za živali, da ne trpijo. Mi kot ljudje tega večkrat ne razumemo. Ne razumemo, da bolne živali ali živali pod stresom postanejo agresivne. Takrat jih je težko nadzorovati, vendar pa, ko so ob njih lastniki in prijatelji, se vse spremeni. Gre za dobrobit živali in za to, da z njimi ravnamo primerno. Hvala lepa, gospod Lange, za tri minute. Opnieuw spreken we hier in dit huis over het transport van dieren en opnieuw zullen. Hvala, spet uh, govorimo o prevozu živali. Želim povedati dve stvari. Zakonodaja je zelo za vsemi ambicijami Evropskega parlamenta, kot smo videli v raznih poročilih. Takrat smo naredili razliko med živalmi namenjenimi za zakol in drugimi živalmi. Potrebujemo boljše pogoje za eh, živali pri prevozu, potrebujemo GPS in podobno. In drugo, kar želim povedati, nadzor je tu zelo pomemben. Evropski nadzor ni dobro organiziran, ne na nacionalni, ne na evropski ravni. Veliko pritožb je o tem, kako se izvaja nadzor prevoz čez meje. Treba bi bilo zagotoviti nadzor tudi nad veterinarskimi oblastmi. In spet si moramo gledati proračun in več denarja nameniti za več nadzora. Vendar pa komisija tega ni želela. Komisija pravi, da potrebujemo nacionalna poročila in potem se to vse pošle na določeno ministrstvo pravzaprav se izogibamo odgovornosti in jo prelagamo na druge. Potrebujemo več evropskega nadzora. Treba je uvesti tudi določene izboljšave v to uredbo. Bolje opremljena počivališča, boljše klimatske pogoje potrebujemo, boljšo temperaturo za prevoz živali in pa uporabo satelitskih sistemov, da bomo bolje nadzorovali prevoz živali. Poleg tega, kdo dostopa do baz podatkov, tudi tu potrebujemo boljši pregled. Pri pregledu teh eh, nadzorov lahko gotovimo, da v Avstriji eh, vidimo, da gredo tudi prazni tovornjaki čez češko mejo ali proti polski mejo. pogosto se to raki tudi izogibajo območjem, kjer imajo stroži nadzor, kot je Avstrija naprimer, in naredijo daljšo pot. Še eno problematično področje, kakšni veterinari nadzorujejo ta prevoz. Samo en človek ne more preveriti, da je prevoz iz Romunije v Italijo pravilen nekatera pravila in predpise je nemogoče izvajati. Program nadzora včasih traje tudi dve uri in pol, da se pregleda en tovornjak in to zagotovo podaljša vožno. Obstajajo tudi živali, za katere eh, prevoz sploh ni urejen. To se tiče predvsem določenih starostnih skupin živali in res moramo ugotoviti, kaj lahko naredimo tudi pred uh, volitvami, novimi volitvami parlamenta. Sama se bom osredotočila na druge stvari, ne na prevoz kon kot prejšnji kolegi. Zagotovo moramo zaščititi živali na dolgih poteh, vendar to pogosto povzroča nepotrebno trpljenje, temperature pogosto presežejo 40 stopinj, potem konje transportiramo brez hrane in vode na tisoče kilometrov daleč in to povzroča poškodbe in bolezni. Ali ima komisija kakšne podatke o tem, koliko kršitev uredbe 1.2005 je že šlo pred sodišče? In sicer odkar je ta uredba začela veljati 5. januarja 2007 ali bo uh, uveljavljen tudi nadzor pri GPS. In kako bomo nadzorovali prevoživali po državah članicah? Komisija to lahko nadzoruje, posamezniki pa ne in rada bi odgovore na ta vprašanja, prosim. Dover. Hvala lepa, gospod Dover, za tri minute. Um... Gospod predsedujoči. Vesel sem, da lahko govorim o tej tako pomembni temi danes jutraj. Rad bi poudaril, kako zelo pomembno je na severozahodu Anglije, kako se prevažajo živali. Zelo podpiramo to, kar je povedal predsednik odbora za kmetijstvo. Kako se organizira prevoz, ko so živali že zaklane in je treba meso prepeljati na ustrezna mesta. Veliko je tudi nepotrebnih prevozov živali. Bil sem član parlamenta 18 let in to je bil večen problem, o katerem smo se pogovarjali vedno znova. In ugotovil sem, da se v zadnjih desetih ali dvajsetih letih stvari niso bistveno spremenile. Veseli me, da smo predložili to vprašanje, kajti prvo leto je bilo 2007 in poročila bi morala prispeti do junija 2008. Resnično zaostajamo za programom. Poslušal sem to, kar je povedal komisar, namreč, da si bo ogledal prednosti satelitskega nadzora. To je dobra ideja. Vendar pa obstaja veliko podrobnih pregledov ki so tudi pravilno vključeni v uredbo, naprimer eh, primernost za prevoz živali, potem način in sredstva prevoza, mm, potem kontejneri za potovanja čez morje in podobno. Vse to so vprašanja in stvari, ki jih ne moremo nadzorovati prek satelita. Potrebujemo bolj podrobne inšpekcije in upam, da bomo dobili nek rok, do katerega bomo te predloge eh, si ogledali in jih tudi nadzorovali. Prej, ko bomo s tem začeli, bolje bo. Živali se morajo v zadnjih dneh svojega življenja soočati z dolgimi potmi in tudi potrošniki želijo da smo doživali človeški. Plačali bodo tudi dodatno ceno za meso, kajti želijo, da za te živali poskrbimo, kajti živali so zelo potrebne za zadostitev naših potreb po hrani. Hvala, gospod Dover, zdaj pa gospod Pojem za eno minuto. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari ja kiitokset neil parisille tästä keskustelusta. Eläinten hyvinvoinnin. Naj se najprej zahvalim Nilu Perišu, ker je sprožil to razpravo. Zelo pomembno je, da se zagotovi dobrobit živali med prevozom. Komisija mora zagotoviti, da se zakon izvaja po vsej Evropski uniji, da se izvaja pravilno evropska zakonodaja o prevozu živali je zelo striktna, vendar pa obstajajo težave in tudi resne kršitve skupnostnega prava so se dogajale in se še dogajajo. Obstoječe določbe so verjetno dovolj, da to preprečimo. Zagotoviti moramo, da bodo vozila visoke kvalitete, da bo zagotovljena primerna temperatura, primerna ventilacija, satelitski nadzor in podobno. Treba je zagotoviti tudi, da se spoštujejo nacionalna pravila o prevozu. V mnogih državah članicah se to že spoštuje. Pomembno je, da obstoječa zakonodaja pride v veljavo in da se izvaja čim prej. Hvala. Zdaj pa prehajamo na postopek catch the eye. In pravilo je, da ne govori več kot pet ljudi, vendar pa se je k besedi javilo sedem ljudi in tudi časovno smo se kar dobro držimo, tako da bomo dali besedo vsem, vendar pa bom po minuti prekinil govorca. Prva je gospa Širhuber. Predsednik, predsednik, komisar, moje drage kolegice in kolegi. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Skupnost lahko sodeluje z drugimi in izvaja ustrezne predpise, če se bodo s tem strinjale tudi države članice. Na ravni skupnosti moramo sprejeti tako zakonodajo, ki bo omogočila, da bo potrošniku zagotovljena najboljša možna hrana. Gospe in gospodje, mi moramo, če je le možno, zmanjšati prevoz živih živali in upam, da bomo v bližnji prihodnosti dosegli napredek na tem področju. Gospod komisar, uvozniki iz tretjih držav bi morali biti obravnavani na enak način. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je ta razprava pokazala, da obstajajo, če nič drugega, zelo veliki dvomi v zvezi s tem, ali ta zakonodaja deluje, ali se ustrezno izvaja v vseh državah članicah. Pojavljajo pa se tudi dvomi, ali je to zakonodajo sploh možno ustrezno izvajati, ali je možno izvajati to zakonodajo. Glede na to, da se ukvarjamo tudi z vprašanjem mednarodnega prevoza živali. Po mojem mnenju bomo morali preučiti, ali se je treba vrniti nazaj na strok 8-urni prevoz brez kakršnih koli izjem, razen morda za prevoz živali z irskih otokov. Kolegice in kolegi, če ne veste, obstaja spletna stran, kjer je na voljo tudi peticija 3x2nv 8hours.eu. 8 se napiše številko in ne z besedo. Tam boste našli peticijo, morda bi lahko to tudi prebrali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa naslednji govornik. Šanovni e, panjstvo, vele dišaj popovediliśmy o humanitarni. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Govorili smo o tem, kako moramo biti humanitarni humanitarni v našem pristopu, kako pomemben je prevoz živali. Mislim, da gre ta razprava v pravo smer, da to vrstno razpravo tudi potrebujemo. Rad bi vas pa upozoril na eno stvar. Sicer gremo v pravo smer, ampak ne bi smeli ustvarjati umetnih dodatnih pogojev oziroma zahtev za kmete. Mislim, da se temu lahko izognemo, zato pozivam tako komisijo kot vse nas, da zagotovimo, da ta dober projekt ne bo postal nekaj preveč zapletenega. Prav tako menim, da če vsi govorimo o tem, kako pomembne so te rešitve, potem moramo vse storiti za to, da teh vprašanj ne bi obravnavali preveč lahkotno in da bi se vse države članice s temi vprašanji ukvarjale enako. Hvala. Zdaj pa ima besedo gospod Dimitriju. Domnule predsednice, domnule komisar. Gospod predsedajoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kar zadeva raziskave in poskuse na živalih, ti so pomembni zaradi ugotavljanja določenih bioloških in znanstvenih dokazov. Evropska unija mora dajati zgled na področju vzraje in zaščite živali. Direktiva Evropske komisije je stara že več kot 20 let. V tej direktivi se omenjajo tudi nekatera načela. Vendar smo videli, da je približno 233 milijonov živali bilo uporabljenih v poskusne namene. Zato se mi zdi, da bi morali v Evropski uniji dobrobit živali postaviti na prvo mesto. Trgovina z živalmi, prevoz živali, pogoji v klavnicah, vse to so vprašanja, ki so zelo pomembna. Pri tem pa ne smemo pozabiti na mednarodna pravila in predpise. Predvsem pa se moramo izogniti krutosti. Hvala. Zdaj pa gospa Petre. Mulțumesc, domnule președinte, domnule. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Države članice, nove države članice, govorila bom predvsem o Romuniji, bodo morale storiti veliko več za to, da bodo okrepile ustrezne strukture, ki bodo zagotovile tudi izvajanje zakonodaje. To je vse zelo pomembno tudi za veterinarske službe v Romuniji. V veterinarskih službah moramo zagotoviti možnost, da se spremljajo tako prevoz kot pogoji živali. Predvsem pa moramo biti zelo pozorni na to, kako se prevažajo živali preko rokava. Tam so pogoji drugačni. Prav tako pa se moramo ukvarjati tudi z zmogljivostmi, ki jih imamo na voljo za izvajanje inšpekcijskih pregledov in za zagotavljanje kontrol. Hvala. Gospa Dvojl. Hvala lepa. Sama sem trdno prepričana, da je kakovost vozila in tudi zmožnost voznika zelo pomemben element, veliko bolj pomemben element, kot je čas vožnje. Če je voznik nespreten, je krajša vožnja z nespretnim voznikom zelo neustrezna, če jo primerjamo z daljšo vožnjo oziroma daljšim prevozom živali, kjer je voznik bolj usposobljen. Gospod komisar, ali ste že prejeli poročilo Irske junija lani? Zanima me, katere države do sedaj še niso predložile poročila, ali boste to objavili tudi na spletu, ali boste povedali tudi kaj več o tem, ali je že bil sprožen kakšen postopek proti državi članici. Hvala. Turno. Hvala, gospod Oil. Zaključili pa bomo z gospodom Sikirskim. Najlepša hvala. Evropska unija daje velik pomen ustreznemu ravnanju z živalmi, vse od trenutka, ko se žival rodi, do trenutka, ko gre žival v klavnico. Mi ocenjujemo kakovost mesa tudi na podlagi tega, kako so ravnali z živaljo. Obstaja tudi ustrezni znanstveni dokazi na tem področju. Prav zaradi tega bi tudi morali izvajati to zakonodajo. Vem, da je včasih treba žival prevoziti daleč, kar pomeni, da potrebujemo več časa. Zato bi morali strogo upoštevati vse uredbe in predpise na tem področju. Prav tako je pomembno, da razmislimo tudi o tem, kako bi lahko na najboljši možni način izvajali te uredbe. Prav tako bi morali oceniti situacijo v vsaki državi članici. Ne smemo pozabiti na to, da To prinaša tudi dodatne stroške in više stroške za potrošnika. Hvala. No ne vem, če ima kaj povedati še gospod Periš, predsednik odbora za kmetijstvo. Zelo na kratko, prosim. Zelo kratek bom. Sam sem namreč avtor tega vprašanja. Naj preden komisar pozame razpravo, izpostavim tri vprašanja. Na eno vprašanje je že odgovoril, ko je rekel, da države članice še niso vse predložile poročila. Želim si izvedeti sledeče, ali je komisija že opravila predhodno analizo teh poročil, kaj se dogaja s temi poročili, ki so bila predložena, ali bo komisija predstavila tudi poročilo o tej uredbi enkrat v prihodnosti. To je namreč tisto, kar nujno potrebujemo. Prav tako potrebujemo izmenjavo dobrih praks. Naprimer, številne države upravljajo dobro delo, druge države upravljajo slabo delo. Ali bo komisija upravila ustrezno analizo tega? Kdaj boste predstavili to analizo? Hvala. Hvala. Zaključili bomo z govorom gospoda komisarja Špidle. Izvolite besedo. Predsedo, pánove. Hvala lepa. Gospe in gospodje, Rimsko pravo v definiciji opredeljuje, da je žival predmet. Spomnim se enega vojaškega pravila, ki pravi za namene prevoza, da lahko v eno vozilo damo 8 kon oziroma 48 ljudi. No, mi smo začeli kasneje razmišljati o tem, da obstaja neke vrste povezavo oziroma da je možno potegniti usporednico med živaljo in človekom, ne ravno med predmetom in človekom. Zato smo prišli tudi do zaključka, da žival ni predmet, nikakor ne. Žival je živo bitje, je čuteče bitje, ki ima tudi svoje pravice. To smo tudi izrazili v naših predpisih in uredbah. Zato lahko rečem, da evropski standardi na tem področju že obstajajo, da tudi predstavljajo napredek. Po drugi strani pa lahko na podlagi te razprave sklepam, da so ti predpisi žal pogosto zanemarjeni, da se jih ne izvaja ustrezno, da je še vedno dovolj prostora za doseganje napredka. Komisija se s tem strinja, zato bo skušala storiti vse, zato da se ta sistem izboljša, da se izboljšajo tudi inšpekcijski pregledi, spremljanje situacije, nadzor te situacije. Istočasno pa bo komisija pripravila tudi novo uredbo, ki bo upoštevala najnovejše znanstvene podatke z različnih področji. Namreč prišel sem do še enega sklepa na podlagi te razprave, da gre za zapleten problem, da ne gre za enostavno vprašanje, ki bi ga lahko, naredili, ki bi ga lahko rešili s tem, da bi sprejeli en ali drug ukrep. Razprava je jasno pokazala, da je sam pojem zaščite živali še zlasti kmetijskih živali, pojem, ki se ne nanaša samo na varstvo potrošnikov, temveč tudi živali. Nekatere ukrepe bi morali sprejeti tudi, če leti ne bi imeli nobenih posledic oziroma vpliva na potrošnike, predvsem zaradi tega, ker gre pri tem za etično vprašanje. Naj skušam odgovoriti na nekatera specifična vprašanja, ki so bila zastavljena. Seveda smo mi bolj podrobno pripravljeni odgovoriti na vaše vprašanja enkrat kasneje, vendar pa bi se v tem trenutku vseeno rad dotaknil vsaj nekaterih vprašanj. Kar zadeva vprašanje, katere države niso predložile poročila, to sem omenil že na začetku, vendar naj ponovim. Cipr, Litva, Hrvatska. Malta, Bolgarija in Luksemburg še niso predložile poročil. Irska tudi ne sodi v krok držav, ki niso izpolnile svojih dožnosti. V razpravi so bila postavljena tudi vprašanja v zvezi z dostopnostjo informacij. Teoretično gledano je možno objaviti nacionalna poročila, uredba državam članicam omogoča, da sprejmajo tudi določbe glede zaupnosti, vendar nobena država članica te možnosti ni uporabila. Tako da bi komisija države članice vprašala, ali si želijo uporabiti to klauzulo o zaupnosti. Če ne, potem lahko ta poročila seveda v celoti objavimo. To bi lahko morda bila tudi spodbuda za nadaljno razpravo. Letna poročila strokovnjaki v komisiji trenutno ocenjujejo, istočasno pa upoštevajo tudi vse tiste informacije in znanje, ki so jih pridobili inšpektori, ki so delali na terenu. S tem smo dobili tudi nov zagon za spremljanje izvajanja te direktive in nov zagon pri razvoju novega pravnega okvira na tem področju. Kar pa zadeva vprašanje povezano s tem, ali bo komisija predložila kakšne nove predloge ali bo prišlo do spremembe direktive. Lahko povem, da komisija trenutno pripravlja nove predloge komisija tudi skuša izvajati te direktive o upoštevanju najnovejših znanstvenih dokazov. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, koliko postopkov zaradi kršenja je že bilo sproženih. Za enkrat smo sprožili dva postopka. Prav tako so bile podane tri pritožbe v zvezi z Andalusijo v Španiji in v celoti gledano je bilo šest držav članic predmet inšpekcij v letu 2008. Toliko torej v zvezi s številkami, ki se nanašajo na zastavljena vprašanja. naj se vam še enkrat zahvalim za zelo spodbudno razpravo, ki je zelo jasno pokazala na to, da se stališči komisije in parlamenta ne razlikujeta veliko. To pa je po mojem mnenju dober znak tudi za prihodnost na tem zelo občutljivem področju. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem zaključujemo to razpravo in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, ki je odgovor na ustno vprašanje, ki ga je predstavil gospod Pariš v imenu odbora za kmetijstvo. In sicer gre za vprašanje o sredozemski prehrani. Parlament to že upošteva in ima tudi dobre rezultate pri tem. Besed